14. Jun, 14. julija v St. Petersburgu bomo še naprej spodbujali razprave o tej temi. Hvala lepa. Thank you, Commissioner. I have received seven motions for resolutions to wind up the debate and the vote will take place. Hvala lepa. Glasovali pa bomo po razpravih. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, ki je Venezuela še zlasti primer eh, Marije Lourdes Afjuni. Naš prvi govornik je gospod Fisa Saksela. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sodnica Afjuni je izpustila gospoda eh, sedenja in mu dala in omogočila mogo, um, pogojni izpust v skladu z uh, delovno skupino Združenih narodov za samovoljno pridržanje. In tlej je v zaporu predsednik Čavez je javno zahteval od državne tožilke, da zahteva glavno oziroma najhujšo strožen uh, kazen in tudi skupščina naj bi spremenila zakonodajo tako, da bi tudi veljala retroaktivno. Uh, Združeni narodi so izrazili veliko zaskrbljeno zaradi tega primera in to ni izoliran primer, prav nasprotno. To kaže, kako avtoritativen je trend vladanja v tej državi. V Venezueli uh, se zapirajo mediji, veliko je zasegov in aretacij molit, uh, političnih opoz, uh, oponentov in vse to gre v nasprotju s človekovimi pravici, zato zahtevamo takojšnjo izpustitev sodnice Afjuni. Hvala lepa, gospa Weber, za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Znova v tem parlamentu govorimo o položaju v Venezueli, ne zato, ker bi se to želeli, ampak zaradi tega, ker to moramo. Stvari se od naše zadnje resolucije niso spremenile oziroma izboljšale, prav nasprotno. Spro, Eh, ideja pravne države izginja, pri čemer se veliko pritiska izvaja nad sodniki. To zadeva celo vrsto človekovih pravic, od svobode govora, medijske pravice do zasebne lastnine. 26. člen venezuelske ustave zelo jasno pravi, da mora biti sodstvo neodvisno in da predsednik jamči za to neodvisnost. Kljub samo pa Hugo Čavez bolj ali manj diktira prek javnih nagovorov, kaj naj bi storili tožilci, kako naj bi se odločali. Ne le tožilci, ampak tudi sodišči. To vrstnega predsedniškega um, vedenja so bili deležni še številni sodniki. Nekateri so se stopili z položaja, drugi so odšli z države. Primer sodnike, sodnice Afjuni je le pač zadnji in najbolj viden zaradi tega, ker je bila sodnica obtožena zaradi odločitve, ki jo je sprejela kako bi lahko sodnica delovala neodvisno pri obravnavi primera, če sodnik namesto, da bi počakal na sojanje in poslušal tudi, kakšni so dokazi, jasno imenuje sodnico za um, hudodelko in zahteva najvišjo kazen za njo. Gospa Afjuni sedaj že šest mesecev živi v zaporu in tam sta njeno telesno in mentalno počutje ogrožena. Zaprta je 26 zapornicami, ki jih je sama obsodila v prejšnjih letih za zelo huda kazniva dejanja. Seveda so to storili zato, da bi jo ponižali in prestrašili. Ker ne pričakujem veliko od venezuelskih sodišč, eh, prosim gospoda Čaveza naj dopusti njeno izpustitev. Gospod eh, Čavez, izpustite gospod. Eh, Afjuni. Deležna mora biti neodvisnega procesa z vsemi potrebnimi jamstvi, tako da se bo lahko branila pred tožbami državnega tožilstva. To ne bi bilo le pravično, ampak bi bila to dejansko tudi humanitarna gesta. Hvala lepa, eh, gospa Dekajzer, za minuto in pol. V primeru gospe Marije Lourdes Afjuni gre za boj proti korupcijo. Ali je to uradni to je uradna različica, ali pa gre za politični pregon, kot je zapisano v uh, The Times. To vprašanje je treba zastaviti, saj obstajajo veliko krat kombinacije uh, tovrstnih primerov. Moja skupina je omaknila podpis iz kompromisnega predloga, vendar pa mislim, da moramo biti tukaj pozorni. Nisem posebno prepričana ali vemo vse o tem primeru, ne vem pa, ali moramo to resolucijo izkoristiti proti venezualskemu režimu na ta način. Torej, o čem govorimo? Sodnica Afjuni je izvedla proces in spustila bančnika, ki naj bi 27 milijonov dolarjev eh, ukradel iz banke. Eh, dala je, bila je pridržana in dejansko je res, da so njeni pogoji pridržanja strašljivi, ampak to velja za vse venezuelske eh, zapore. To ni nekaj, kar bi bilo povezano s človekovimi pravicami, od njih se ni nikoli izražila, ampak strinjam se, da zahtevam uh, pošteno sojenje in uh, ustrezno sojenje. Treba se še naprej boriti proti korupciji, ki obstaja v sodstvu in treba je ločiti politično sodstvo od uh, politično življenje, od sodnega življenja. S tem se strinjam, pri drugih točkah pa ne. Hvala lepa, gospod Rojmo Reda. Hvala lepa. Sam bi se navezal na to, kar je pravkar rekla gospode Kajzer. Pred nekaj dnevi um, smo bili zaprošeni naj hitro reagiramo na to zatevo in takrat sem rekel, da je šlo za specifični primer gospe Afjuni in da si ta primer zasluži našo pozornost. Seveda bi lahko napisali pismo, ki bi ga podpisali številni poslanci in s tem izrazili svojo zaskrbljenost, lahko pa bi tudi uh, predložili peticijo ali zahtevo eh, za predsednika Venezuelo in ga v tej peticiji prosili, da se dejansko zaščiti uh, sodni proces in da se uvedejo vsa sodna jamstva v tem primeru. To je bil naš namen, zato je naša lepična skupina predložila resolucijo in um, izpostavili smo nekatere točke, ki so v skladu z drugimi mnenji, ki smo jih pravkar slišali. Vendar pa, to, kar smo ugotovili v tem procesu, je, da tu ne gre le za resolucijo v enem primeru kršenja človekovih pravic, da ne gre le za to, kaj se tej gospe trenutno dogaja. Ta resolucija je bila sedaj raztegnjena in izkoriščena za to, da se podpre opozicijo v Venezueli. Mislim, da tukaj uh, nismo zgrešili cilje. Seveda je to uh, resolucijo moč izkoristiti politično v Venezueli. Razumem, da lahko imamo svoje mnenje glede čudeža, gospoda Čaveza, lahko smo za njega ali pa proti njemu, ampak ni prav, da se manipulira z našim parlamentom zato, da bi podpirali opozicijo, eh, pri čemer bi ta primer izkoristili za to, da se borimo proti določeni politiki. V ta namen bi potrebovali politično razpravo, to pa ni ta razprava, ki jo pravkar imamo. Skratka, če ste hoteli obravnaviti te druge teme, bi lahko to počeli v drugem kontekstu, ne pa tu in zdaj predlog za nujno resolucijo temelji na zelo specifični premisi in vem, da je bilo porabljenega veliko časa za to, da bi se ukvarjali z drugimi vidiki, ki pa niso neposredno povezani s kršitvijo človekove pravice. Sveda je te stvari treba razmisliti, celoten parlament in politične skupine morajo razmisliti seveda o situaciji z vidika človekove pravice. Hvala lepa. Gospod Tenok demagogija predsednika Huda, Huga Čaveza ne pozna meja, sedaj se je obrnil na neodvisno sodstvo in to je sedaj njegova naslednja ovira pri uh, popolni uh, avtoriteti. To je sedaj zelo uh, dober primer, da bi utišali tiste, ki niso, niso soglasni z njim in uh, kako lahko uh, se ta ženska sedaj brani. On jo je že um, opisal obtožil za hudodelko in rekel je, da bi jo treba bilo obsoditi za 36 let. Prekel tudi, da bi jo Simon Bolivar direktno ustrez, ustrelil. To pravzaprav spodbuja nasilje. Če lahko Čavez tako uh, naprej deluje, je razlog za to, ker še vedno tako močno kritizira ZDA in zato je popularen uh, pri mnogih v Evropi in tudi tukaj v Evropskem parlamentu. S to resolucijo želimo iz, uh, postaviti trend proti totalitarizmu v Venezueli. Hvala lepa. Thank you. I have had a blue card from hvala. Imam uh, modri kartonček gospoda Poslata, ki verjetno želi uh, nameniti vprašanje gospodu Romejvi. Boste to vprašanje sprejeli, gospod Romeva? Hvala, gospod Poslat. Prašal bi gospoda Romevo, ali. Uh, ve, da v poslovniku niso zapisane samo človekove pravice, ampak tudi demokracija in pravna država v tem, o tej razpravi. In ali ve, da je gospod Čavez nevarnost za demokracijo in pravno državo? Romeva. Gospod Romeva. Gospod Posel, tudi gre za vprašanje prioritet. Pred dvema mesecema smo razpravljali o nujni resoluciji o Venezueli. To, kar pravim, je, da nam mora biti jasno, kakšne so naše prioritete in če se želi odbor AFET razpravo o Venezueli, si jo lahko izpeljemo, vendar pa ta primer ni povezan z kršitvami človekovih pravic. Nadaljujemo z naslednjimi govorniki, gospod Higgins, za dve minuti. Mikrofon, prosimo. Ok. Ok. Ta resolucija, ki naj bi ščitila človekove pravice v Venezueli, pravzaprav iz, razkriva uh, um, zahrbtnost desničarskih strank v tej hiši, kajti tukaj ne želimo braniti človeka pravic, ampak želimo pravzaprav obsoditi vlado Hugo Čaveza v Venezueli. Če podam žogico desni strani, opozicija v Venezueli še vedno uh, ima v lasti številne zasebne medije, industrijo in tudi zemlišča. Prav tako je pred manj kot desetimi leti prišlo do vojaškega udara. Gospod Čavez je uvedel številne ukrepe, ki so izboljšali življenje številnih slojev prebivalstva, vendar pa seveda je bil proti ne neoliberalnim gospodarskim politikam, eh, ki jih zasledujejo ZDA in Evropska unija v številnih državah Latinske Amerike. To so politike, ki gredo v smeri deregulacije in privatizacije njihovega gospodarstva, kar seveda gre v prid velikih mednarodnih um, družb, ki imajo sedež v Evropski uniji in ZDA. Zato sedaj tako diaboliziramo gospoda Čaveza. Strinjam se, da je treba z gospo Afjuni in z drugimi zaporniki v Venezueli ravnati ustrezno v zaporih in da morajo biti omogočeni poštena sojenja. Vem, da obstajajo problemi z določenimi vidiki Čavezove politike, ker uh, veča birokracijo in na stalističen način hoče diskreditirati opozicijo, ki prihaja z levice v Venezueli in tudi delovsko gibanje. Želeli bi se, da tam javn, delovski sloji e, vladajo in prosto razpolagajo z blagom in premoženjem, tako da bi preobrazili življenje številnih prebivalcev in tako zmanjšali revščino in kriminal, s tem pa zagotovili demokratične človekove pravice za vse. Hvala lepa. Sedaj pa posamezni govorniki, najprej gospod Sonik za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča v tej dvorani si pogosto, nam pogosto zastavljajo vprašanje, kako učinkoviti smo pri svojih dejavnostih na področjih človekovih pravic. Če slišim svojega komunističnega kolega, ki trdi, da lahko na tak način uh, zrušimo nek režim, sem zelo vesel in zelo ves bi se razveselil, če bi lahko režime v uh, Zimbabveju, Belorusiji in posod tam, kjer ljudje trpijo, z našimi razpravami ovrgli. Vendar pa je tudi žalostno, kar slišim od gospe De Kajzer in gospoda Rmujeva. Pred dvema meseceva sta pravila isto, da ni pravi čas in trenutek in prostor, da razpravljamo o Venezueli. Mislim, da je sedaj pravi čas in kraj, da branimo človekove pravice, ne glede na to, kakšne so naše politične simpatije predsednik Čavez in njegov državni aparat zasledujeta oziroma delujeta proti nasprotnikom in tudi um, poskušata ovirati tiste, ki se zazemajo za demokracijo. Pri seveda zahtevamo izpostitev sodnice Afjuni, seveda bom kmalo končal, gospa predsedujoča, zazemam pa se tudi za peticijo na, za Venezuelo, v kateri naj bi izrazili svoj dvom glede, dr, glede eh, drža, vladavine prave v tej državi. Gospa Jetemaki, vesela sem, da smo sedaj začeli obravnavati primer sodnice Afjuni in da tukaj se izražamo proti kršitam človekovih pravic v Venezueli. Še bolj. Pozivam venezuelsko vlado naj spoštuje državljane v Venezueli, kot tudi eh, listine o, o temeljnih pravicah in naj dejansko uh, zagotovi korake, da se bodo demokracija, človekove pravice in pravna država spoštovali. Uh, Sodnica Afjuni nas žalostno spominja na slab pristop Venezuele do človekovih pravic. Pridržanje gospe Afjuni pomeni kršitev njenih osnovnih osebnih pravic in je tudi resna grožnja za neodvisnost eh, sodstva v Venezueli. Hvala, sedaj pa eh, postopek Catch the Eye. Znova sem imela več prijav za besedo, kot jih bomo lahko spregeli. Uh, vendar pa bomo naredili pač kar lahko. Najprej bomo dali besedo gospe Kohola. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pred pol leta smo že govorili o demokratičnih problemih v Venezueli, še pozlasti smo govorili o slabem razvoju in stališču vlade do interneta in do medijev, kajti vedno so mediji in tudi vedno znova se zapirajo mediji in spletne strani. Ne poznamo še vseh dejstev, vendar pa na tem področju nedvomovno obstajajo resnični problemi. Predsednik je uradno izrazil um, presodke do gospe sodnice Afjuni demokratični in principi človekov pravic morajo biti spoštovani v Venezueli. Svoboda misli, svoboda izražanja je prav tako morata biti možni hkrati kot demokratični razvoj v obliki prostih pravic. To je treba še nadalje spodbujati. Hvala lepa, gospa Markavaj. Uh, <clears throat> demokracija v Venezueli je ogrožena. In rada bi dodala še en primer, ki se nanaša na omejitve strani vlade za svobodo govora in s katero vlada skuša omejevati civilno družo. To ima implikacije za celotno rego. Namreč eh, Venezuela je junija letos skušala spremeniti resolucijo glede udeležbe civilne družbe v organizaciji ameriških držav. Venezuela je hotela to pogojevati z domačim pravo. To je slab precedan. Podobna klauzula že obsta, je, podobno klauzulo je Venezuela že izkoristila, da je preprečila poročanje o strani nevladnih organizacij glede položaja v tej državi. Uh, Mednarodna skupnost mora resno spremljati prihodnje parlamentarne volitve. Legitimnost tega parlamenta je bistveno, bistvena zdaj, ko se situacija v Venezueli slabša. In še jaz dodajam svojo besedo k eh, nujni spustitvi gospe sodnice. Gospa Kretu, tudi jaz bi želela še enkrat povdariti, da je bila za nas vedno. Eh, zelo pomembna prioriteta zaščita človekovih pravic. Zato me uh, žalostijo položaje, uh, situacije, kakršne poslušamo danes. Zagotoviti moramo, da bo to sojenje pošteno in pregledno, da bo skladno z vladavino prava. Hkrati pa mislim, da to ni primer, ki bi ga lahko izkoristili za izgovor. Uh, za domatične, domače notranje politične boje. Hvala lepa, gospod Mikolasic. Hvala lepa za to, da mi date priložnost, da izrazim svoje mnenje. Sem resnično presenečen, kako Čavez izkorišča svojo oblast v Venezueli. To nas spominja na najslabše komunistične režime vzhodni uh, um, Evropi pred pacem berlinskega zidu. Sodnico Afjuni so nepravično pridržali in njene temeljne pravice so okrnili. Sedaj uh, vidite, da ni zmožna bila niti odločati neodvisno. Torej sodstvo tam je neodvisno in Čavez in njegov režim krši demokracijo. Gospod Metro Endrova. Muchas gracias, señora presidenta. No es la primera vez que. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prvič bom spregovoril o Venezueli in o kršitvah človekovih pravic v tej državi in bojim se, da to ne bo zadnjič. Rad bi se navezal na to, kar smo prej govorili. Včasih smo govorili o novinarjih, danes o sodnikih in o številnih državljanih, ki živijo samo živeti v miru. Državljani, ki želijo uh, ohraniti svojo zemljo in ki uh, želi obdržati svoj denar, ne da bi jih vse čas skrbelo za prihodnost. Venezuela je država, ki je običajno pozdravljala ljudi, si jih sprejemala mece, ampak žal dan danes svoboda mnenja um, in svoboda govora pripadata preteklosti. Danes govorimo o človekovih pravicah in o ljudeh, ki te pravice kršijo. Tako da izražam podporo sodnici Afjuni in vsem tistim, ki živijo v Venezueli in upamo, da bo režim in svoboda znova realnost. Hvala. S tem je postopek HDI zaključen. Sedaj pa dajemo besedo komisarki. Thank you, Madam President. The uh, EU is closely following. Hvala, predsedujoča. Evropska unija spremlja razmere v Venezueli in uh, naj povem, da smo prav tako zaskrbljeni zaradi aretacije sodnice Afiuni in pa izjave, ki so jih podale venezuelske oblasti na temo njene aretacije. Pomembno je izpostaviti, da je delovna skupina ZN za samovoljno pridrževanje in pa za neodvisnost pravosodstva označila aretacijo gospe Afioni kot za udarec eh, pravosodni neodvisnosti. In uh, strokovnjaki z en so šli celo dlje. Povedali so, da je sodnica izvajala ustavno jamčene dejavnosti in pa to, da se to sedaj krši oziroma kaznuje, se ustvarja nekakšen strah med uh, sodniki in pa odvetniki. Zato je potrebno nemudoma in brezpogojno izpustiti sodnico Afijuni. Med ameriška komisija za človekove pravice je prav tako se zauzela za izpust sodnice Afijuni in govori o možnosti zaščite njenega življenja eh, in fizične integritete in da jo je potrebno predstaviti na bolj varno mesto. Eh, sicer je zaprta eh, ločeno od preostalih ehm, zapornic, vendar pa še vedno v ženskem zaporu, kjer so zaprte tudi ženske, ki jih je ona sama obsodila. Ehm, v, pri dialogu z venezuelskimi oblastmi smo vedno podarjali pomembnost spoštovanja mednarodnih obveznosti in pa eh, spoštovanja človekovih pravic krati z spoštovanjem neodvisnosti pravosodnih sistemov in pa spoštovanjem pravne države. To smo vedno znova povdarjali v svojem, v svojem dialogu z venezuelskimi oblastmi in oblasti so trdile, da je ta aretacija v skladu z venezuelsko zakonodajo. Eh, vendar pa moramo upoštevati tudi to, kar so povedali Združeni narodi in pa Medameriška komisija za človekove pravice. V državi se dogaja politična polarizacija in eh, to povzroča mnoge skrbi. Eh, volitve bodo mejnik za prihodnost države in zato mora sedaj Evropska unija povdariti pomembnost da bodo te volitve potekale v mirnem, transparentnem in pa demokratičnem okolju. Naj izkoristim to priložnost, zato da povdarim, da Evropska unija poziva vse odeležene strani naj eh, delujejo v eh, duhu eh, pluralizma mnen, demokracije, svobode in tako naprej. Še naprej bomo spremljali razvoje dogodkov v Venezueli, v želimo še naprej krepiti in pa spodbujati demokracijo, želimo, spodbujati, želimo spodbujati človekove pravice in temelj svoboščine vse posod po svetu, vključno z Venezuelo. Hvala lepa. You, Hvala, komisarka. Ne morem eh, sprejeti modrega kartona, razen če gre za nekega drugega poslanca.